vprašanje za ustni odgovor z razpravo, oziroma dve vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Najprej, najprej besedo predajam gospodu Gelgerju za pet minut. Niga, tako da besedo predajam gospodu Kadeku. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice govorimo o ohranitvi brancina na evropski ravni. Smo pred velikim izzivom. Gre za preživetje te vrste. Kot veste, je brancin eh, zelo dobra vrsta, ki ima veliko gospodarsko vrednost, tako za poklicne eh, ribiče, kot tudi za rekreativne eh, ribiče v številnih delih Evrope. Ribolov brancina v veliki meri prispeva k lokalne, lokalnemu gospodarstvu. Eh, lovi se na različne načine, na eh, trnek, pelagično in tako naprej. Brancin spolno odraste v četrtem ali petem letu življenja. Zrase pa nekje do 35 do 40 eh, centimetrov. Ribe se na to združujejo v jatah, v nizkih vodah in zato so zelo občutljive in ranljive. Zato je treba v Evropske unije eh, ukrepati. Francija že izvaja zanimive ukrepe skupaj eh, s poklicnimi eh, ribiči in poskuša zmanjšati pritisk na to vrsto. um, ulovijo me na pet ton na posamezno ladjo. Ti ukrepi so dobrodošli, ampak ne dovolj. Rekreativni ribiči v Franciji so se odločili, da sami omejijo uh, ulov te vrste. Zavedajo se, da je treba vrsto zaščititi. Danes potrjujem, da uh, mora Evropska unija rešiti to vprašanje. Potrebujemo skupno rešitev študija iz leta 2012 kaže, da eh, obstajajo težave na evropski ravni. Ometi eh, je treba celotni lov glede na eh, obdobje 2008 do 2012. Na evropski ravni je potrebno slediti rekreativnemu ribolovu. Sodelovati je treba z rekreativnimi ribiči, zato da bomo zagotovili eh, trajnosten ribolov. Gre za vprašanje organizacije eh, ribolova te ribe. Uporabiti je treba sistem kvot Evropske unije, ki so utemeljene na znanstvenih podatkih. Na ta način si lahko zadamo srednje in dolgoročne cilje. Na ta način bomo dobili tudi uvid eh, v globalno stanje na trgu eh, brancina, ki ga potrošniki radi kupujejo. Na evropski ravni nam mora ta razprava omogočiti, da eh, uporabljamo trajnostne kvote. Komisijo prosim, da oceni stanje staleža brancina in da točno ugotovimo, kakšne so razmere. Določiti je treba kvote ter eh, največji dovoljeni ulov. Najmanjša velikost ribe mora biti 40 cm hitro moramo eh, ponuditi konkretne ukrepe za to vrsto. S tem bodo lahko ribiči eh, vrsto še naprej lovili, brez da bi prancina ogrozili. Gospod komisar, zanima me, če je komisija pred koncem svojega mandata pripravljena, da eh, predloži večletni načrt za brancina in ustrezno strategijo. Hvala. Besedo sedaj predajam drugemu avtorju vprašanja, gospodu Gallagherju. Hvala lepa, predsedojoča. Islandija in Ferski otoki lovita skušo nediskriminatorno v zadnjih letih. Islandija je enostransko povečala z enega odstotka leta 2006 na 23 odstotkov leta 2014 olov skuše. In to v vodah, kjer je stalež rib ogrožen. Prav tako je prišlo do povečanja 4,6 na 23 odstotkov strani ferskih otokov, spet na istem področju. Včeraj zvečer v Londonu po precej sestankih smo končno podpisali dogovor med Evropsko unijo, Norveško in Ferskimi otoki, kar se tiče lova skuše v severovzhodnem Atlantiku. To bo sedaj veljalo naslednjih pet let. Islandija ni pristopila k temu dogovoru, odstopila je od pogovorov in imajo svoje enostranske kvote za leto 2014. Celotni dovoljeni olov je 1,2 milijona ton za letošnje leto. To zrcali priporočila ICES za povečanje. Taka. Z irske perspektive sem seveda vesel, da je to dobra novica za mojo državo in moj volilni okraj. 57 tisoč ton na 105 tisoč ton se bo povečal ulov skušen. In to je za industrijo, ki je pomembna, seveda dobra novica. To pomeni 60 odstotno povečanje pri začasni določitvi kvote na začetku leta. Dolgoročno, to pa skrbi, so Ferski otoki dobili delež 12,6 odstotka po dogovoru včeraj. To je neupravičeno in bo pomenilo izgube za evropski sektor, pa tudi za sektor na irskem. Komisar komisarka Damanaki mora prevzeti popolno odgovornost za to, za upravljanje s temi razmerami in za iskanje razumne rešitve. Moram pa reči, da je vse skupaj nekaj, kar me je precej razočaralo. Vidi se, koliko komisarka spoštuje parlament in odbor za ribištvo po včerajšnjem dogovoru. Komisarka je bila pripravljena skleniti dogovor za vsako ceno in je tudi javno govorila o 11,9 odstotka. Lahko bi komisarka uvedla sankcije proti tem državam, ko je velika večina poslancev v Evropskem parlamentu glasovala za te sankcije, pa tega ni storila. Norveška pa je ostala trdna in se ni prodala. Potrebujemo dolgoročno rešitev za trajnostni stalež. Skuš za družbeno-ekonomske interese ribiškega sektorja in predarovalnega sektorja. Zdi se, žal, da bo ta naloga namenjena novi komisiji in upam, da bo novi komisar, komisarka, temu namenil več pozornosti. Islandija in Ferske toki so bili odgovorni za prelov že nekaterih drugih vrst rib. In to je potem tudi pomenilo, da smo imeli probleme eh, s staležem teh hrib. Upam, da se ne bo zgodilo enako tudi skušo. To kaže, kaj se lahko zgodi, če ne ukrepamo. Je pa veliko razočaranje, da Islandija ne želi sodelovati z drugimi državami. Spet moramo spregovoriti o sankcijah. Moje poročilo je Evropski parlament sprejel z veliko večino pred poletnimi počitnicami, je komisarka bila v našem odboru in nam dejala, da bo uvedla ustrezne ukrepe za uvedbo sankcij. Kaj je storila? Popolnoma nič. Ni presenetljivo za me, da je snedla svojo besedo. Vendar pa seveda moramo zagovarjati interese evropske industrije. Ona je odgovorna za Evropo. Nedvomno je, da če bi uvedla sankcije proti Islandiji lani, ne bi bili v razmerah, v katerih smo, ko Islandija ne želi sodelovati z drugimi državami. Maja 2013 je komisija uporabila ta instrument proti ferskim otokom zaradi prelova. En od vas skuša tudi v severovzhodnem Atlantiku. Sedaj je ključnega pomena, da uvedemo sankcije proti Islandiji in to ne mudoma. Hvala lepa. Hvala, gospod Gelger. Gospod Levandovski, omenil komisija. Hvala lepa. Ohranitev brancina bom obravnaval najprej. Hvala lepa, da ste zastavili to vprašanje komisiji. S parlamentom se pogovarjamo o brancino že od leta 2012 in od takrat smo doživeli dvoje. Po eni strani imamo več znanstvenih dokazov, kar se tiče staleža brancina in trajnostnega staleža, po drugi strani pa imamo tudi reformo skupne ribiške politike, kar se znanstvenih dognan tiče, kažejo, da se biomasa manjša in zahtevajo, da se lovi manj brancina. Komisija seveda to sprejema in podpira. Kar se tiče reforme skupne ribiške politike, pa imamo sedaj regionalizacijo in zato bi države članice morale prevzeti svojo odgovornost in razviti svoje nacionalne nadzorne sisteme v vseobsegajoč nadzorni sistem. To je pristop od spodaj na vzgor. Zabeležil sem si intervencije tukaj v parlamentu, vendar pa logika skupne ribiške politike je regionalizacija. Sedaj je potrebno to izvesti in preveriti, ali to deluje ali ne. Naša dožnost je tudi, da ocenimo učinkovitost nacionalnih ukrepov, želimo pa tudi, da bi znanstvena skupnost ocenila, ali so zadostni ali ne. Države članice moramo podpreti, Vendar pa logika ribiške politike je regionalizacija. Gospod Kadek je govoril o tem, možnost celotne evropske kvote ostaja pred nami. Vendar pa države članice temu nasprotujejo in si bolj želijo regionalizacije, da bi sami torej imeli odgovornost za upravljanje s temi kvotami. Torej, takšne so razmere. Imamo logiko znanstvenih dognanj na eni strani, potem regionalizacijo kot logiko reforme ribiške politike na drugi strani in zabeležil sem si posredovanje gospoda Kadeka, ki zahteva drugačno logiko vse evropske kvote. Zaenkrat pa je stanje jasno, večina držav članic se ne zauzema za vse evropske kvote. Kar se tiče skuše, pa spet sodelujemo s parlamentom, že več kot štiri leta iščemo rešitev in vidimo, da se stalež premika. Upoštevati pa moramo tudi občutljiva vprašanja nekaterih držav članic. Gre za jasna dokazila, kar se staleža tiče in sporočilo, ki bi naj bilo dobro, da smo včeraj dosegli dogovor med Evropsko unijo, kot je omenil gospod Gallagher, med Evropsko unijo, Norveško in Perskimi otoki. Brez Islandije, da, to nas je razočaralo, da se Islandija ni priključila k sporazumu. To smo dosegli po dolgih obsežnih pogovorih s komisijo, z vsemi zainteresiranimi strmi in ne morem se strinjati, da nismo upoštevali najboljših interesov ribičev v Evropski uniji. Istočasno pa smo upoštevali tudi trajnost staleža, ta je druga stran težave. Sedaj imamo petletni sporazum, to zagotavlja vsaj predvidljivost, to vsaj pomeni stabilen kontekst ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku. Zame in za kolegico Damanaki pa je razočaranje, da Islandija ni pristopila. Slišal sem, zabeležil sem si vašo pripombo glede sankcij, to je ena od možnosti, vendar pa mislim, da moramo danes podati dobro sporočilo. Gre vsaj za trajnost in predvidljivost z vsaj dvema državama. In to mislim, da ni slaba novica za ribiče in družine ribičev na, v Španiji, na Portugalskem, na Irskem, v Združenem kraljestvu in drugih državah. Seveda, pobuda je na strani Evropske komisije. In zabeležil sem si to, kar ste povedali in kar bom slišal sedaj v naslednjih minutah strani drugih poslancev Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Torej, Stanje je tako, dogovor z dvema državama, Islandija ni pristopila, sem si pa zabeležil odločno mnenje glede sankcij. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa gospod Mato Adrover, dve minuti. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gre za skupno razpravo in zato bi se navezal na to, kar je dejal gospod Kadek. Žal mi je, da ni komisarke tukaj. Če bi bila tukaj, bi čestital za dogovor, ki je bil dosežen včeraj. Vendar pa sedaj bom spremenil to, kar sem si, prav, kar, kar sem si pravzaprav pripravil. Rečeno je bilo, da težava pri ribolovu skušen ni nova. Slišali smo, da smo že imeli veliko pobud in da je bil Evropski parlament zelo potrpežljiv, kar se komisije tiče. Spraševal sem se, zakaj sedaj po prvem četrtletju še vedno nismo dosegli dogovora, zakaj tako zavlačujemo in zakaj dopuščamo da Ferski otoki in Islandija enostransko določata kvote za ribolov skuše, to zelo ogroža stalež in se ne posvetujejo s partnerji, ne z EU, ne z Norveško. Spraševal sem se, zakaj se Evropska unija ne drži pravil, kar se tiče nekaterih držav. Proti nekaterim je zelo stroga, proti drugim pa ne. Zakaj ta dvojna merila? Sporazum je temeljnega pomena, vendar pa ne za vsako ceno. Dobro, lahko bi tudi morda Španija dvignila kvote. Španija je želela prepovedati nezakoniti ribolov. Islandija pa je tudi bila omenjena. Tukaj mora biti komisija previdna, odločna, ne sme popuščati pri državah, ki se ne držijo pravil. Pa tudi, če je to Islandija. Gospod Mata Drovar, nekdo je dvignil modri karton. Vprašanje za vas. Ga spremete? Gospod Rubik. Ja, Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospodu Adovarju, kajti ribolov v Evropi ima velike posledice. Mene zanima, kakšne prednosti ali slabosti ima dogovor za naše samostojne ribiče in še prav posebno za MSP-je, ki predelujejo ribe. Ali menite, da je ta sporozum, ki je bil dosežen, prednosten, ali vidite tudi kakšne pomankljivosti za tiste, ki se ga bodo držali? Hvala lepa. Mislim, da je to vprašanje za komisijo, vendar pa kar se mene tiče, mislim, da je sporozum zadovoljiv. Sprašujem pa se, kar se Španije tiče, ko bomo povečali kvote za 40 tisoč ton in bodo torej ribiči imeli določeno zadoščenje. Vendar pa seveda ne moramo se spustiti na raven vsakega posameznega ribiča, vendar pa to je bolje vprašanje za komisijo. Sedaj pa gospa Rodu za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoče, komisar, kolegice in kolegi. Včasih so aktualni dogodki hitrejši kot dnevni red Evropskega parlamenta. Zelo sem vesela, da smo dosegli dogovor, kar se tiče ribolova skuše. Še prav posebno sem vesela za ribiče na severu Evrope, ki so bili prizadeti zaradi tega spora. Kljub vsemu veselju pa moram nameniti tudi nekaj kritičnih besed. To, da je vojna glede skuše ostala nerešena štiri leta, je sramotno za vse odeležence. To je sramota za mednarodno sodelovanje na področju ribištva, kajti dobri prijatelji in tesni partnerji na severu Evrope niso sodelovali. Nihče ne bo pridobil iz takšnih konfliktov. Na suhem ostajajo ribiči, ki ne morejo certificirati svojega ulova in seveda prizadeto je tudi okolje. Konflikt z Islandijo in Ferskimi otoki se je širil, celo ribiči, ki so lovili skuše, v Evropski uniji, so imeli težave, ker pač niso mogli certificirati, dokler ni prišlo do dogovora med EU in Norveško o ulovu. Norveška pa je želela to skleniti samo po dogovoru z Islandijo. Spoštovane kolegice in kolegi, ne želim soditi, kdo je bil preveč odločen ali katera stran bi morala prej popustiti. Vendar pa pravim, da potrebujemo nujno mednarodne mehanizme, da bi takšna vprašanja pošteno, čisto in hitro razrešili. Skuša ni prva in tudi ne zadnja riba, ki se seli in ki zato vodi do težav v odnosi med EU in sosednjimi državami. V naslednjem mandatu moramo zato nujno sprejeti pobude, ki bodo izboljšale mednarodno upravljanje z ribami. Biti moramo bolj navzoči, prav tako pa moramo s poslanci sosednjih držav, torej tudi z Norveško in Islandijo, stopiti v stik. Enako velja tudi za sosede južno od sredozemlja. Mi predstavljamo narod, in narod si želi smiselnih rešitev, ne pa vojn glede skuše. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Bilbao Barandika, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da bi morali čestitati komisarki glede na sporazum, ki je bil sklenjen z aferskimi otoki. Je pa res, da potrebujemo več preglednosti. Uh, in več strogosti pri Islandiji. Ne moremo dovoliti, da bi Islandija še naprej samovoljno povečevala svoje kvote. Od leta 2006 je Islandija za 23 odstotkov povešala svoj delež ulova. Drugi pa nimajo dovolj. Vsem moramo omogočiti dobiček. Zato sprašujem komisijo, kaj boste naredili v primeru Islandije. Boste predvideli kakšne sankcije ali ne? Tudi španska vlada je, spoštuje sistem sistem kvot, imamo 400 tisoč ton, eh, ki jih lahko ulovimo, ampak eh, od tega ni dovolj namenjenega za um, baskijo. Gospalo vam, hvala lepa. Podnebne spremembe so nekaj zelo otepljivega in eh, selitev skuše je eden izmed primerov, ki jih bomo v prihodnosti videli še bolj pogosto. Imamo vremenske ujme, poplave, živali se selijo, zato moramo najti mehanizme, s katerimi bomo lahko delili vire in pomagali ljudem, ki jih podnebne spremembe prinesejo oziroma prizadenejo. Kako bomo rešili ta problem? Skuše so se selile v zadnjih letih na sever, do sedaj nismo s tem dobro upravljali. Leta 2010 nam je bilo povedano, da nimamo dovolj informacij o staležih, samo dve ladi sta ponudili podatke o završkih. Ker nimamo podatkov, vedno znova na napačen način eh, ocenjujemo stalež. Mednarodni svet za raziskovanje morja zato ni mogel eh, določiti, kakšne bi bile kvote za trajnostni ribolov. Vsi morajo prevzeti odgovornost za enega izmed najpomembnejših staležev, gre za staleže skuše. Ta stalež je v zelo slabem stanju. ICES ni mogel ponuditi ustreznih nasvetov o trajnostnem ribolovu skuše, zato se moramo vsi vzdržati, nekateri bolj kot drugi. Tiste flote, ki niso dale na razpolago ustreznih podatkov o završkih in o ulovih, ne bi smele imeti dostopa do teh staležev. Hvala lepa, gospod Stevenson, za eno minuto. Thank you very much, President gospa predsedujoča ni prav da napadamo gospo damanaki ker je ni tukaj jasno je povedala da mora biti na konferenci v solunu um, prej moramo napasti konferenco predsednikov oni bi morali komisarki omogočiti da se udeležite razprave Strinjam se z eh, Petom Hopom de Gallagherjem. Mislim, da ni bil sporazum uh, zelo dober, 12,6 odstotkov za Ferske otoke in 15 uh, eh, odstotkov in še nekaj za Rusijo in pa Islandijo je preveč velikodušno. Uh, To nam je uspelo narediti samo zato, ker so ICES rekli, da se je stalež povečal, da imamo sedaj 1,5 eh, ton največjega dovoljenega ulova, kar je dvakrat več. To pa morda ne bo vzdržno in, ehm, in zaradi tega bi kasneje lahko bili prizadeti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, slišali smo o okoljskih pogojih, o podnebnih pogojih, vse to vpliva tudi na selitvene vzorce teh rib. Dovoljene kvote bi morale odražati prisotnost oziroma število določenih staležev. To bi morali upoštevati tudi, ko se pogajamo o virih z tretjimi državami in pa z drugimi državami znotraj Evropske unije. Ribištvo v severno-zahodnem Atlantiku. Tukaj je zelo pomembno, kako določiti kvote za posamezne države. Te morajo temeljiti na empiričnih podatkih. Na portugalskem imamo velike staleže sardin, staleži so se v zadnjih letih celo povečale, ampak to so realni podatki, se pravi, upoštevati moramo realne podatke o poziciji posameznih staležev. Kvote bi to morale odražati, ampak kvote moramo določati na bolj um, hiter način in glede na dejansko porazdelitev staležev staleže je torej treba stalno preučevati. Samo na ta način bomo lahko objektivno presodili, kaj se dogaja in bomo lahko ustrezno upravljali staleži. Gospod Kun, z dve minuti. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar Levandovski ko se zazremo nazaj v leto 2009, vsi vemo, da je Islandija takrat bila pred državnim bankrotom in prosili so nas za pomoč tudi Evropsko unijo. Želeli so celo postati članica Evropske unije, mi pa smo določili zelo jasne pogoje Ti so zadevali tudi posebne pravice, ki si jih je prilastila Islandija. Šlo je za ribolovno območje. 2010 je Islandija krčila, kršila vse sporazume, 133 ton skuše so ulovili in eh, s tem so ogrožili staleže. To, da se Islandija sedaj ni udeležila pogajanj, spet kaže, da gre separatistično pot. Zato moramo biti zelo strogi. Dobro je, da smo dosegli vsaj dogovor z Ferskimi otoki in z Norveško. Moramo pa si ogledati številke, kako je z kvotami v neevropskih državah. Vse to bo seveda vplivalo na splošno relativno stabilnost. Pomembno je, da imamo dogovor z Norveško. Norveška mora imeti jasnost glede staležev skušnja njenih kvot. In v Severnem morju, tam, kjer imamo skupne um, skupna ribolovna območja in pa drstitvena območja skuš uh, in sled, sleda in drugih rib, Um, torej, ta dogovor je sedaj predpogoj za to, da bomo lahko tržili za temi ribami, da bodo ribiči dobili ustrezno plačilo in da jim bomo omogočili boljšo prihodnost. Rezultat, ki smo ga dosegli, je pozitiven. Hvala, gospod Kon. Gospod Sanchez, presedo za podrogo minuto. 2014 puede ser el año in... Hvala, gospa predsedujoča. Leto 2014 bo leto, ko se bo iztekla tako imenovana vojna skuše. Eh, šlo je za vojno za tretjimi državami, pa tudi znotraj Evropske unije. Nedavno smo videli, kako so galicijski ribiči protestirali zaradi kvot, ki jih dobijo znotraj španskega sistema. Odpraviti moramo negotovost in nestabilnost za obaljne države. Zagotoviti moramo pravično ravnovesje za države članice. Na pravičen način moramo oceniti staleže, tiste, ki so bolj prisotni, tudi tiste, ki niso dovolj prisotni. Ne more biti tako, da da gre 90 odstotkov nekega staleža Islandiji. Tukaj moramo upoštevati načelo trajnostnega razvoja. Upam, da bomo v Londonu strogi za Islandijo, tako da bomo lahko ustrezno spostavili odnose, tako kot smo jih eh, dosegli za Norveško ki je zaradi tega dobila sedem odstotni porast staležev v svojih vodah. Upam, da bomo lahko dosegli dvostranski sporazum za Norveško in da bo to še okrepilo staleže Brancina. Torej, staleži so se nekoliko povečali, ampak treb, potrebne bodo še nada, nadaljne povečave. Gospa Kari. Hvala lepa. Želim čestitati za včerajšnji sporazum. To je korak v pravilno smer, ampak ker nismo Islandijo vključili v ta sporazum, pravzaprav nismo rešili problema. Skupna ribiška politika je absurd. Ne gre za kvote, ampak gre za denar. Vsi vemo, da se je skuša preselila bolj na sever, zato seveda želijo Ferski otoki in pa Islandija imeti več od tega tukaj ne gre samo za to, kako pohlepni smo v Evropski uniji. Prosim, da se ne odločate za sankcije, saj te ne rešujejo problemov. Er- Hvala lepa. Pravzaprav se mi zdi sporazum, ki je bil sklenjen dober, tako za ribiče, kako tudi za staleže. Sporažum pomeni svetlo prihodnost. Sporažum za Norveško pomeni, da bomo dobili potrebno stabilnost in da bomo lahko bolje načrtovali vnaprej. Danes bi želel govoriti o brancino. Vprašanje, ki je bilo postavljeno v zvezi s tem, kaže na to, da se moramo tega vprašanja lotiti na drugačen način. Komisar je rekel, da imamo regionalen pristop. Ampak dejansko ta problem ni ustrezno rešen, nimamo ustreznih raziskav, dolgoročnih načrtov upravljanja in zato, so, zato je stanje staležev slabo. To ustno vprašanje je namenjeno temu, da bi spodbudili spremembe, vse skupaj moramo uskladiti z drugimi dolgoročnimi načrti upravljanja staležev. Tega se moramo lotiti na drugačen način. Vprašanje, ki ga je zastavil Alanka Dek danes zjutraj, priča tudi o tem, da nimamo ustreznih podatkov, zanesljivih podatkov na evropski ravni. Prav ima. Sedaj smo sklenili nek sporazum, ampak to moramo podkrepiti z ustreznimi tehničnimi, človeškimi in finančnimi viri, tako da bomo lahko na razumen način izvajali raziskave. Dobro, subsidijarnost je pomembna, to vem, ampak oglejte si sedajne rezultate. Prosim, da sporočite današnja sporočila tudi komisarki za ribištvo. Gre za dobre novice, ko gre za skušo, ampak zelo slabe novice, ko gre za brancina. Gospa Tomaz, za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Evropska unija je na zgodovinskem eh, razpotju, kar se tiče staležev. Prizadevati si moramo za trajnost in mi ribolov. Potrebujejo nove uh, ukrepe za upravljanje in nova partnerstva. Med letoma 2009 in 2010 so poklicni uh, ribiči istovorili bližno uh, eh, 5000 ton brancina. Komisija mora podati zakonodajni predlog in vključiti tudi eh, rekreativni ribolov v ta predlog. Upoštevati mora ocene o staležih. Ne smemo pozabiti na rekreativne ribiče, upoštevati pa moramo tudi poklicne ribiče. Eh, vprašanje skuše in perskih otokov ter Islandije je prav tako zelo pomembno. Vrste, ki ne spadajo v sistem kvot, morajo biti vseeno eh, zaščitene in zadnje podatki o sredozemskih vrstah kažejo, da eh, so nekatere od teh vrst v nevarnosti zaradi neuporabe kvot. Kvote je treba uporabljati posod za vse vrste, če želimo zagotoviti trajnostni ribolov. Hvala. Gospa Fraga, jeste ves v postopku, pritegnite pred, eh, pozornost predsedujoče. Hvala, predsedujoča. Dobro je, da smo, jutri, da smo včeraj v Londonu dosegli dogovor. To je dober dogovor za evropske ribiče, ne pa za nezakonite ribiče, kot so tisti z Islandije. V Evropski uniji imamo pravne inštrumente, s katerimi bi lahko ukrepali proti takšnemu ravnanju. K temu smo že večkrat pozvali. Ribiči so resnično na robu, ko gre za ulove skuše. Nove kvote jim bojo dale nekaj več manevrskega prostora. V Španiji smo tudi dobili precejšnje zvišanje kvot. Upravljanje mora, staležev mora biti na pravičen način porazdeljeno na vse regije. Hvala, gospod McGuinness. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani komisar. Danes zjutraj smo vsi pozdravili dogovor, ki je bil sklenjen med Evropsko unijo, Ferskimi otoki in Norveško včeraj zvečer. Želimo končati to neodgovorno ribištvo, do katerega prihalo do sedaj. Eh, dobro je, da Islandija ni dobila mm, povečan mm, dostop do ribolov, evropskega ribolovnega območja. To je pomembno zlasti za Irsko. Ko gre za kvote za irske ribiče, so se te povečale za 60 odstotkov na 1500 ton to je za nas najbolj dragocena riba. Skrbi pa me povečava kvote za ferske otoke in pa povečava, ki je predvidena za Grenlandijo, Rusijo in Islandijo. To nas mora resno skrbeti. Eh, dobro pa je, da smo dobili dogovor, na ta način bo lahko Evropska unija eh, razmislila tudi o sankcijah za mm, pogodbenice, ki dogovora ne bodo spoštovale. S tem je prosta razprava končana. Gospod komisar, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Mislim, da je včerajšnji dogovor dober, uravnotežen, ustvarja stabilen okvir za ribištvo. Kar se tiče Islandije, bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak še en poizkus imamo, da Islandijo dobimo na našo stran. Uh, Eh, mislim, da bi dogovor moral imeti prednost pred sankcijami. Seveda je njeno enostransko dejanje razlog za skrb. Um, no, ona ima sedaj status obalne države. Kar se tiče komisarke Damanaki, je njeno pravičilo zelo utemeljeno, je na pomembnem sestanku, je pa obljubila, da se bo kmalo sestala z odborom za ribištvo. Uh, kar se tiče brancina. Um, dobro, tukaj gre za nek razvoj dogodkov, ki ni čisto sprem, spremljiv tukaj v Evropskem parlamentu. Vzpostaviti moramo ustrezen nadzor nad ribištvom. Sli se vsem tudi to, kar ste povedali o možnosti sankcij za Islandijo. Upoštevam lahko tako zahteve po sankcijah za nepodpisnice za dogovora za oskuši, pa tudi poziv k vseevropskim kvotam kot možnost za brancina. Hvala lepa za vaše prispevke. Hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili s to razpravo. Preden se lotimo naslednje točke, sporočila. Eh, nemški organi so mi povedali, da je bila izvoljena gospa Anet Kojus na mesto gospoda Klausa Heinreja Leneja.